Okay, Tako, prijatelji, skušajte se usesti na svoje mesta. <clears throat> Hvala, da ste tukaj. Dajte svoje kartice v reže in bomo kar začeli z glasovanjem. Prva točka za glasovanje je sklad EGF, uporaba sredstva Evropskega sklada za pregitev globalizacije na podlagi vloge Nemčije. Goodyear. Gre za poimensko glasovanje. Glasujemo. The vote is now closed. Konec glasovanja. Štirideset glasov za, sprejeto. Naslednja točka Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik. Začenjamo. Kompromis L. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Prehajamo na alternativni kompromis 1 za, proti, preverjamo, glasujemo.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 Uh, Zavrnjeno. Predlog spremembe 99 za, proti, tudi to bomo preverili, predlog spremembe 99 glasujemo. Konec glasovanja. Je le en glas preveč? can't see the figures. No, no, probably. Did you, no. Did you already vote? I, I don't. and it's, it's carried what, with one vote. Sprejeto z enim glasom večine, pravi predsedojoča. Se upravičujem, se upravičujem. Ne vidim dobro. Osvetlitev je čudna. Sprejeto je z 19 glasovi. Favor? Zavrnjeno se upravičujem, pravi predsedujoče. Kompromis M za. Proti. Preverjamo. Kompromis M. Sprejeto. 92. Ne, 107 za. Proti, vzdržani sprejeto. Kompromis N. Za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis O. Za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 112. Za, proti, vzdržani sprejeto kompromis P. Za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 122. Za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis R. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo kompromis R. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Dva glasova. Večine. Predlog sem imbe 125 za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 126 za. Zdržani proti, vzdržani, zavrnjeno. 127 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 128 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo. 128 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 129 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis 2. Za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe. 130 za proti, zdržani zavrnjeno. Kompromis S za proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 133 za proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 134 za proti, vzdržani sprejeto. 135 za, proti. Preverjamo. 135 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 25 glasov proti. Predlog spremembe 137 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis T za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 145, glasovanje po delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, preverjamo drugi del. 145 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Štire glasovi večine. 146. Ne. 148 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Alternativni kompromis 3. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis U. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis dvojni V. Za, proti, vzdržani, sprejeto. predlog spremembe 151. Za. Proti. Vzdržani. Preverjamo. 151. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 24 glasov proti. 152. Glasovanje po delih. Prvi del. Za. Proti vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani zavrnjeno. 153 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 154 za, proti, vzdržani sprejeto. 155 za, proti, vzdržani sprejeto. 156. Tudi glasovanje po delih prvi del za. Ne, prehajamo kar na 157. Se upravičujem, pravi predsedoča. 157 za. Proti. Preverjamo 157. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 26 glasov proti. 158 za, proti, vzdržani. Preverjamo 158. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 26 glasov proti. 159 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 160 za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjeno. 161 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 163 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis X za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 165 za, proti, vzdržani sprejeto. Proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 166. Ne. 167 z ustnim predlogom spremembe. Za, proti, vzdržani sprejeto. 168 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis z, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis Y za, proti, preverjamo. Kompromis Y, glasujemo, konec glasovanja, sprejeto. 24 glasov za. predlog spremembe 180 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis AA za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 190 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 247 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis AB za, proti, proti, zdržani sprejeto. Predlog spremembe 191. Poimensko glasovanje, to zahteva SD. Glasujemo. 191. Konec glasovanja. Zavrnemo. 25 glasov proti. Predlog spremembe 194. Za, proti, preverjamo 194, glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. 30 glasov za. Kompromis AC za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 200 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 202 za, proti, preverjamo predlog spremembe 202, glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto 28 glasov za, 203 za, proti, vzdržani sprejeto, 204 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis AD za, proti, vzdržani sprejeto, 208 za, proti, vzdržani sprejeto proti, vzdržani zavrnjeno. 209 za, proti, vzdržani sprejeto. 210 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis AE za, proti, vzdržani sprejeto. 216 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto. Kompromis AF za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 222 za, proti, vzdržani sprejeto. 223 za, proti. Preverjamo 223, glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis AG za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis AH za, proti, vzdržani sprejeto. 230 za, proti. Preverjamo predlog spremembe 230, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 29 glasov za. 232 za. Proti. Zdržani sprejeto. Kompromis AI za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 237 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis AJ za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 241 za, proti, vzdržani sprejeto. 243 za, proti, vzdržani sprejeto. 244 za, proti, vzdržani sprejeto. 244 za, proti, vzdržani. Preverjamo. Se upravičujem. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 20 glasov proti. 248 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Kompromisa K. Za proti vzdržani sprejeto. 255. Drugi del. Drugi del, 255 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo, drugi del, predloga spremembe 255, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 25 glasov za. 256. Prvi del za, proti vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti. Preverjamo drugi del predloga spremembe 256. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 24 glasov za. Kultura 4. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Kultura 8. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Kultura 10. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Kultura 13. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Kultura 14. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Kultura 17. Za. Proti. Vzdržani sprejeto sprejeto 20, za proti vzdržani sprejeto. Vodne navedbe. Predlog spremembe 1 za proti vzdržani sprejeto. 2 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 3 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis A za proti vzdržani sprejeto.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 proti vzdržani sprejeto, 17 za proti vzdržani sprejeto, 18 za proti vzdržani sprejeto, 19 za proti vzdržani sprejeto, 20 za proti vzdržani sprejeto, 21 za proti vzdržani sprejeto. we proceed like this. Uh, it's, it's, it's simpler uh, at this stage. Amendment 22, 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. 27 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani sprejeto. 28 za proti vzdržani sprejeto. 29 za proti vzdržani sprejeto. 30 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis B. Za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 52 je ustni predlog spremembe. Za proti, vzdržani sprejeto. Kompromis C, za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis D, za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis F, za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 45, glasovanje po delih. Prvi del, za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ampak bomo preverili drugi del, da bomo gotovi. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 27 glasov proti. Kompromis EA. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis E za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 54 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 57 za, proti, vzdržani, preverjamo, predlog spremembe 57, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 29 glasov za. Kompromis G za. Proti. Preverjamo. Kompromis G. Ne dvigujete rok. Kompromis G. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 42 glasov za. Prosim, dvigujte roke. Predlog spremembe 65 za, proti vzdržani sprejeto. 66 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis K za, proti. Še enkrat, kompromis K za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis H. Za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis I. Za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 74. Za, proti, preverjamo. 74 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Štirje glasovi večine. Predlog spremembe 75 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis J za, proti, vzdržani sprejeto predlog spremembe 78 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis IA za, proti, vzdržani sprejeto, 83 za, proti, vzdržani zavrnjeno, bi rekla, ampak preverjamo. 83. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 29 glasov za. 86 za. Proti. Zdržani. Preverjamo. 86. 86. Glasujemo. 86, konec glasovanja. Sprejeto 27 glasov za, 87 za, proti, vzdržani, sprejeto. 89 za, proti, vzdržani, sprejeto. 90 za, proti, vzdržani, sprejeto. 91 za, proti, vzdržani, sprejeto. Tako, sedaj pa glasujemo o tako spremenjenem poročilu. Poimensko glasovanje, glasujemo. Konec. Konec glasovanja o osnutku poročila, kot je bilo spremenjeno. Sprejeto 24 glasov za, 10 proti, 14 vzdržanih. Hvala lepa poročevalcu. To pomeni, da lahko nadaljujemo z naslednjim poročilom. Yeah. Najprej začenjamo s prijetjem vprašanja za ustni odgovor svetu. Glasujemo. O kompromisnem prilogu spremembe za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe ena za. proti, vzdržani, preverjamo, kar se tiče priloga smembe 1, glasujemo, konec glasovanja, en glas ELS preveč. sprejeto s tremi glasovi večine. Predlog spremembe dve. Za. Proti. Mislim, da moramo preveriti. Glasujemo. Glasujemo o predlogu spremembe dve. Konec glasovanja. Tehnične težave. Lahko ponovimo. Glasovanje glede priloga spremembe 2. Ponavljamo, glasujemo, kmalo pa bo tudi konec glasovanja. Tako, konec glasovanja. Sprejeto 25 glasov za. sedem. Glasujemo samo o besedicah precariousness and social dumping. Predlog sprejem besedem za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 8 za, proti vzdržani Preverjamo predlog spremembe 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 26 glasov za. Sedaj pa glasujemo o osnutku ustnega vprašanja, kot je bilo spremenjeno. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 48 glasov za. Nihče proti. The... Tako, sedaj pa resolucija. Gospa Reintke, želite besedo? Hvala lepa predsedujoča. Ta resolucija, včeraj smo dobili dodatne kompromisne predloge zelo pozno začer. Za nas in za druge skupine je bilo zelo težko se pripraviti na to, si jih bolj podrobno ogledati in se odločiti, kako glasovati. Moje vprašanje, ali bi lahko odložili to glasovanje, ker si želimo bolj pogljobljene analize teh kompromisov. Vem, da je to povezano s tem, kar smo že imeli, ampak nekaj jih je bilo združenih, torej prosim, če bi lahko odložili to glasovanje, kajti mislim, da bi tudi za druge skupine morda bilo dobro, da si dejansko pogledamo kompromisne priloge, ki so bili podani. Če jih dobimo tako pozno, je to nemogoče storiti. Don't we have to vote on if we shall vote? ali bomo glasovali o tem ali naj glasujemo. Like have... Rada bi, da glasujemo o odložitvi te resolucije, da bi glasovali na naslednjem sestanku. Okay, hands, the... Prav. Dvignite roke tisti, ki želite, da odložimo to glasovanje. Dvignite roko, prosim. To pomeni, da glasujemo. torej sledimo glasovalnemu seznamu. Kompromis 6. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 23. Za, proti, vzdržani, preverjamo. Kompromis 23. Glasujemo. Glasujemo. smo pri kompromisu 23. 23. Kompromis 23. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. S petimi glasovi večine. Razlike. 65. Glasovanje po delih. Prvi del. Za proti, vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani zavrnjeno. Šestinšestdeset, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani zavrnjeno. Sprejeto. Preverjamo drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. En glas, preveč SND in tudi LS. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 26 glasov proti. Kompromis 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 69, glasovanje po delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo drugi del, glasujemo, konec glasovanja, en glas preveč je LS, konec glasovanja, zavrnjeno. Tretji del. Je pa brezpredmeten. Tako da prehajamo na predlog spremembe 70 za, proti, vzdržani sprejeto. 71 za, proti, vzdržani sprejeto. 72 glasovanje po delih, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani. Mislim, da je zavrjeno, ampak preverjamo ta drugi del. Tako da glasujemo drugi del. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 26 glasov proti. Kompromis 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. predlog spremembe 73 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. 78 za, proti, vzdržani, preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 26 glasov proti. 79 za, proti zdržani, sprejeto 80 za, proti zdržani, sprejeto. Predlog spremem 81 za, proti zdržani, sprejeto. Preverimo 81 glasujmo, konec glasovanja. Sprejeto za 28 glasov za, 82 za, proti, vzdržani, sprejeto, 83 za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 84 za, proti, vzdržani bomo preverili. 84 glasujmo, konec glasovanja, sprejeto za 4 glasove. Kompromis 8 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 91 za, proti bomo preverili 91, glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto 27 glasov za 92 za proti. Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 93 za proti. Vzdržani sprejeto. Kompromis 9 za proti. Vzdržani sprejeto kompromis deset za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 105 za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 11 za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 110, ne 111 za, proti vzdržani, sprejeto proti, zdržani, preverjamo. Glasujmo konec glasovanja. Sprijeto 27 glasov za kompromis, 12 za, proti, zdržano, sprejeto 120 za, proti, zdržani, sprejeto 120 kompromis 26 za, proti vzdržanje sprejeto, kompromis 27 za, proti vzdržanje sprejeto, kompromis 13 za, proti vzdržanje sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 128 za, proti zdržani sprejeto. Sto enaintrideset za, proti, zdržani sprejeto. Kompromis osemindvajset za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis štirinajst za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe. 137 za, proti zdržani sprejeto. 142 za, proti zdržani sprejeto. Kompromis 15 za, proti zdržani sprejeto. Predlog spremembe 148 za, proti zdržani sprejeto preverjamo 147, glasujmo konec glasovanja. Zavrnjeno 22 glasov proti. 149 za, proti, zdržani sprejeto, 151 za, proti, zdržani sprejeto. Sedaj pa kompromis 16 za, poti zdržani sprejeto. 156, glasovanje po deli, ki so v prvem delu za, proti, zdržani sprejeto, pa še drugi del za, proti, zavrnjeno. Preverjajmo drugi del, tako da bomo pripričani. 156, drugi del, glasujemo, konec glasovanja, zavrnjeno 34 glasov proti. Sedaj pa predlog spremembe 157 za, proti, zdržani, zavrnjeno 34 preverjamo, 157, glasujmo, konec glasovanja o predlogu spremembe 157, sprejete za 27 glasov. Sedaj pa smo pri 158 za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 159 za, proti, vzdržani, sprejeto. 160 za, proti. Preverjamo 160, glasujmo, konec glasovanja. Sprijeto 27 glasov za. 161 za, proti, zdržani sprejeto pa še predlog spremembe 162 za, proti vzdržani sprijeto. Smo pri kompromisu 17 za, proti vzdržani sprijeto. Predlog spremembe 166 za, proti vzdržani sprijeto. Kompromis 18 za, proti vzdržani sprijeto predlog spremembe 169a proti vzdržani zavrnjeno, kompromis 19 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 175 za proti vzdržani sprejeto, 176 za proti vzdržani sprejeto zdržani, sprejeto, 177 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Bomo to preverili, smo pri 177, glasujemo, konec glasovanja, zavrnjeno, 34 glasov proti. Predlog spremembe 178 za, proti zavrnje. Sprijeto. 179 za, proti zdržani, zavrnjeno. 180 za, proti zdržani, sprijeto. 181 za, proti zdržani, zavrnjeno. predlog spremembe 183 za, proti zdržani. Preverjamo 1,83, glasujmo, konec glasovanja. Sprijeto 31 glasov za, 184 za, proti. Preverjamo tudi 184, glasujemo, konec glasovanja, zavrnjeno. 185 za, proti vzdržani sprejeto, 186 za, proti vzdržani zavrnjeno, 187 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 188 za proti vzdržanje, sprejeto 189 za proti vzdržanje. Bomo kar preverili, glasujmo, konec glasovanja, sprejeto 31 glasov za. 190 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 191 za proti, vzdržani sprijeto, 192 za, proti, vzdržani sprijeto, 193 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 194 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa še sklicevanja ena za, proti, vzdržani sprejeto, dva za, proti, vzdržani sprejeto, tri za, proti, vzdržani zavrnjeno. Uvodne izjave, kompromis ena za, proti, vzdržani sprejeto. Devet za, proti, zdržani, sprijeto predlog spremembe 10 za, proti, zdržani, sprejeto, 11 za, proti, zdržani, sprejeto, kompromis 1a za, proti, zdržani, sprejeto, kompromis 22 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 16 za, proti, zdržani, sprejeto zdržani, zavrnjeno, ampak predlagam, da preverimo 16. Glasujemo, konec glasovanja. Ta predlog spremembe je zavrnjen. 4 za proti vzdržani sprejeto. 29 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 22 za, proti vzdržani sprejeto, 23 za, proti vzdržani sprejeto, 24 za, proti. Preverjamo predlog spremembe 24, glasujemo, konec glasovanja. Zavrnjeno za en sam glas. 25 za, proti stržani. Preverjamo tudi 25, glasujemo o predlogu spremembe 25, konec glasovanja. Ta predlog spremembe je sprijet 27 glasov za, 26 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 26 za. Oziroma preverjamo, glasujemo, konec glasovanja ali se ima en glas preveč. Sedaj lahko ponovno glasujemo, imamo rezultate, zavrnjeno za 32 glasov proti kompromis 21 za. Vedno se zmotim, kajti mislim, da je rdeča barva za. No, glasujmo 21, kompromis je sprejet, 28 za, proti. Mislim, da je sprejet kompromis 3 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 32 za proti vzdržani zavrnjeno. Preverjamo 32, glasujemo. Konec glasovanja in ta predlog spremembe je sprejet. 33 za proti, zdržani sprejeto. 34 za, proti, zdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 35 za, proti, zdržani zavrnjeno. Mislim, da moramo preveriti. 35 glasujemo. Konec glasovanja sprejeto 27 glasov za, kompromis 4 za, proti sprejeto. Predlog spremembe je 43 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 44 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 45 za, proti proti, zdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 46 za, proti, zdržani zavrnjeno. Kompromis 5 za, proti, zdržani sprejeto. 53 za, proti, zdržani zavrnjeno predlog spremembe 55 za, proti zdržani, sprejeto 56 za, proti zdržani, zavrnjeno 57 za, proti zdržani, sprejeto 59 za, proti zdržani, zavrnjeno 60 za. Gre za glasovanje po delih, najprej glasujemo v prvem delu za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa še glasujemo v drugem delu za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa bomo glasovali o spremenjenem predlogu resolucije. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja sprijeto 42 glasov za, 5 pa proti 2 pa sta se vzdržala. Mislim, da lahko sedaj tudi čestitamo poročevalcu za zelo dobro delo. It's the, where did you put it? Mm -hmm. It's the regulation. It is. The regulation. Yeah, Uh, Sedaj pa bomo glasovali o uredbi o uvedbi evropske storitvene e-izkaznice. Začeli bomo z predlogom spremembe 16 pa 17 in sicer v svežnju gre za en sam predlog spremembe za. Proti preverjamo, glasujemo, konec glasovanja, sprejeto 29 glasov za. go to the phone. Yeah. Do we go to the phone? To the phone? Yeah. Okay, let me. Sedaj pa bomo glasovali o osnutku mnenja, kajti vsi predlogi sprememb so postali brezpredmetni. in sicer smo na enajsti strani. Glasujemo elektronsko, seveda. Kolegica Harkin bi želela kaj povedati. Prosim, da še enkrat ponovite to, kar ste pravkar sporočili vsem kolegom. Sedaj bomo glasovali o osnutku mnenja. Vse pa je seveda na enajsti strani dokumenta, ki ste ga prejeli. Sedaj glasujemo o spremenjenem osnutku mnenja. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto 28 glasov za. Najlepša hvala kolegici Harkin. Then we go to the next. Sedaj pa se lahko lotimo glasovanja o osnutku mnenja o direktivi glede evropske storitvene e-izkaznice. Predlog spremembe 17 in 18, glasovali bomo v svežnju, glasujemo elektronsko, tako da bomo bolj učinkoviti in natančni. Glasujemo. ali si je oddal en glas preveč. Še vedno imate en glas preveč. Hvala, kolega Beker. 30 za, 20 proti, nihče pa se ni zdržal. Sedaj pa lahko, kot prej, tudi pridemo na glasovanje o celotnem osnutku mnenja. Glasujemo elektronsko, seveda, tako da bomo bolj natančni. Glasujemo. Konec glasovanja. ILS ima še vedno en glas preveč. Hvala kolega Becker. 28 za, 20 proti, dva pa sta se vzdržala glasovanja. Najlepša hvala tudi za to glasovanje. Sedaj pa nas čaka zelo pomembna točka na dnevnem redu upam, da boste tudi ostali. Če pa že morate oditi, pa imate na voljo eno minuto, da tiho zapustite ta sestanek. Čaka nas pa točka o usklejevanju sistemov socialne varnosti.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 thank you and uh, now we are Prosim, da se usedete, tako da bomo lahko nadaljevali z današnjim sestankom. Smo pri 12. točki na dnevnem redu. Sedaj pa bom dala besedo našemu poročevalcu o sklajevanju sistemov socialne varnosti, kolega Balaš. Euh, Hvala, gospa predsedujoča. Preden se lotim razprave, mi dovolite, da se eh, lepo zahvalim vsem poročevalcem v senci, ki so si skupaj z menoj prizadevali za redakcijo amandmajev. Več kot 600 amandmajev je, kar kaže velik interes, ki ste ga izkazali za to zelo pomembno tematiko in to je zelo dobro. Sam sem bil poročevalec pri poročilu o nalasno pobudo o boju proti socialnemu dumpingu. Več kot 700 amandmajev je bilo tam, tako da eh, takrat, ko smo sodelovali z Danuto Jazovecko, je to tudi šlo in tudi tokrat smo uspeli že prebrati vse omenjene amandmaje in danes vam lahko povem nekako prvo sintezo, prvi povzetek eh, stanja razprave v tem eh, zapletenem dosegu, kajti veliko različnih tematik je, ki niso nujno med seboj povezane. Začel bi torej eh, s tem, da izpostavim, iz česa je izhajala komisija pri predstavitvi te spremembe uredbe. Najprej seveda zagotavljanje mobilnosti ob zagotavljanju pravic vseh evropejcev, torej kako omogočiti prosto gibanje v delo ob hkratni zaščiti eh, delovcev to je seveda zelo pomembno, sploh ko je, nismo v sistemu harmonizacije, ampak eh, koordinacije usklejevanja. Imamo 28 različnih eh, sistemov in ni le Evropska unija tista, ki sodi zraven, kajti tudi Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švedska sodelujejo v tem območju, ki zadeva to vrstno koordinacijo. Torej, najprej par pripomb glede različnih eh, razsežnosti tega dosjeja. Evropska komisija v prvi vrsti podaja spremembe glede samega koordinacija dajati v primeru brezposelnosti, torej oseba, ki odide v iskanju na delo v tujino, lahko ohrani eh, to pravico do nadomestila, eh, to je komisija poudarila v svojem predlogu in sicer od 3 do 6 mesecev, države članice pa imajo možnost, da podaljšajo to obdobje. Sam podpiram ta predlog in predlagam celo, da to obdobje podaljšamo do izteka pravice do nadomestila za brezposelnost. E, to ste tudi uspeli prebrati v mojih amandmajih. Zdaj, če prebiramo amandmaje, vidimo zelo veliko raznolikost v mnenjih e, širom vseh političnih skupin, kar zadeva to temo. Nekatere politične skupine podpirajo prvotno Eh, idejo komisije, spet druge želijo ohraniti aktualno stanje, eh, spet druge pa eh, želijo popolno možnost izvoza nadomestil. Tako da tu moramo najti ustrezno ravnovesje, morda se bo treba lotiti prvotnega predloga komisije in izhajati iz tega, ne vem, tudi to je ena od možnosti. Moram pa povedati, da upoštevajoče razlike na to temo, je treba veriti, da te razlike zadevajo vse politične skupine, vključno z mojo. Kot poročevalec ne želim, da bi parlament želel več kot to, kar predlaga komisija, se pravi, da, se, da gremo onkraj šestih mesecev izvoza na to mestila. Tu vas opozarjam na to, kar je eh, objavljeno v študiji učinka, v oceni učinka komisije, pa tudi študiji Evropskega parlamenta, ki kaže, da je omejitev tega obdobja bistveno pripomogla v večini primerov k iskanju oziroma temu, da so našli delo. Države članica zadnje aktivnosti prosilca za eh, delo izplačuje nadomestilo v primeru, da je tam delo vsaj tri mesece. Sicer pa je država, v kateri je na zadnje eh, delo tista, ki plačuje nadomestilo. To je predlog komisije. Trenutna situacija se zdi dokaj konfuzna za pristojne institucije držav članic. Vsaka država ima različne obdobje, nekatere nekaj mesecev, nekatere eh, tri mesece, nekatere drugače. To je namreč ključno načelo v tej zakonodaji. Kot eh, upravičeno izpostavlja študija Ruskega parlamenta, ki je bila objavljena prejšnji teden, je komisija v svoji oceni učinka eh, prav tako predstavila dokaj restriktiven pristop. In zato predlagam, da minimalno obdobje aktivnosti znižamo na en mesec, kar zadeva prenos nadomestila iz države zadnje aktivnosti. Ravno na to temo je največ različnih mnen. Nekateri amandmaji želijo narediti obvezno agregiranje nadomestila od prvega dneva, kot naprimer to kaže amandma 98 gospe Jazovecki in drugih eh, iz vrst e LS, gospa Stevens in drugi iz vrst EKR pa želijo šest mesecev v amandmaju 104. Poleg vprašanja minimalnega trajanja eh, zavarovanja pred agregiranjem pravic eh, sem eh, zabeležil tudi nekaj zanimivih eh, predlogov kot amandma 103 Milena Pavla, ki pravi, da naj to obdobje vključuje tudi obdobje nezmožnosti za delo na podlagi eh, nesreče oziroma bolezni. Razlike so resnično velikanskimi skupinami, enako kot pri drugih eh, tematike, zato bom tu predlagal kompromisni amandman. Kar zadeva čezmene delavce, to je zelo eh, pereče vprašanje. Tu se predlaga, da država članica zadnje zaposlitve plačuje nadomestilo za brezposelnost čezmenemu delavcu, če je ta izvajal eh, dejavnost vsaj 12 mesecev. Država članica prebivališča je pristojna, čeprav čezmeni delavec svoje prispevke plačuje v državi, v kateri dela. Pomembno je, da je tista država, ki prejema socialne eh, prispevek je tista, ki plačuje nadomestilo, ampak tu je še potrebno zagotoviti določena eh, pojasnila, da bi se ognili temu, da predlog komisije ne povzroči preveč praktičnih in administrativnih jezikovnih težav, tudi kar zadeva ponudbo eh, usposabljanja in kvalifikacij in eh, to lahko vsekakor preseže kapacitete zavodov za zaposlovanje. Zato je pomembno, vzpostaviti takšne sisteme, ki lahko kompenzirajo različne uh, razkorake med uh, samimi prispevki in nadomestili. Imamo namreč delovce, ki sistema, ki ga predlaga komisija, lahko izgubijo veliko denarja in uh, tvegajo, da se znajdejo v zelo zapletenih situacijah v primerih uh, pravnih sporov v trenutku, ko morajo to obravnavati s pristojnimi organi v državi, v kateri so bili zaposleni. Tako da ja, strinjamo se s predlogom komisije, brez dvoma, ampak z določenimi popravki za čezmene delovce, če se ne želimo znajti v res eh, hudih socialnih situacijah. Tudi tu je velika raznolikost mnen, eh, vsekakor se veselim izmenjave stališč eh, s poročevalci v senci, še posebej z gospodom Šulcem, kar zadeva ohranjanje aktualnega sistema z nadomestili med državami članicami, ki bi potekalo učinkovito, ali gospod Cimer, ki predlaga sistem a la carte v narekovajih za čezmejne delavce, ali pa tudi eh, europeiziran sistem nadomestil za primer brezposnosti zgolj za čezmejne delavce. Vse to je mm, paleta različnih predlogov, ki jih imamo danes. Komisija prav tako predlaga posebno poglavje mm, za dolgoročno oskrbo v primeru bolniške. Kot veste, sem načeloma naklonjen tej pobudi, želim si, da pristojne eh, upravne eh, organizacije in oblasti sodelujejo tesneje s socialnimi partnerji, še posebej pri pripravi seznama zadevnih eh, dajatov in nadomestil. Tu je treba gotoviti, ali smo za ali proti temu specifičnemu poglavju. Odgovor je zelo jasen. Amandma 342 eh, gospoda Šulca iz ALS in tudi velikega števila poslancev iz eh, njihove eh, skupine nasprotuje. Amandma gospe Lambert proti. Amandma 145 gospe Harkin in številnih iz vrst Alde proti. Amandma 346 poročevalca v senci predsednice eh, gospe Cimer in drugih poslancev iz dene skupine, prav tako proti. In eh, zato mislim, da lahko kar eh, smiselno sklenemo, da bo verjetno vladala velika skupina, velika večina proti takšnemu novemu uločnemu poglavju in da je zato potrebno delati na tem, kako čim bolje v obstoječe poglavje vključiti te nove eh, predloge, ki zadevajo dolgoročno bolezen, njihovo mm, definicijo in seveda dejstvo, da obstajajo eh, pravice, konkretne pravice, ki jih eh, upravičenci že danes koristijo. Tu upam, da nam bo uspelo najti kompromis, eh, ki bo deležen večinske podpore. Predlog komisije je prav tako namenjen vključevanju nedavne sodne prakse Evropskega sodišča, kar zadeva eh, dostopnost do socialnih eh, nadomestil. Tu nasprotujem kodifikaciji sodne prakse sodišče in ugotavljam, da je svet prav tako na isti valovni dolžini. Vzeli smo na znanje številne madmaje, eh, ki zadevajo mm, prilagoditev predloga komisije, kar zadeva eh, bolniško odsotnost v državah članicah. Mislim pa, da ne smemo s tem preveč eh, zapitati stvari in eh, uvajati neko našo lastno interpretacijo sodne prakse. E, menim pa, da je pomembno, da se zavedemo, da je cilj nekaterih kodificirati sodno prakso, ki po definiciji tako ali tako že velja. Glede veljavne zakonodaje, napoteni delavci, izvajanje več dejavnosti in tako naprej. Tu pozdravljam poskus komisije za standardizacijo samih obrazcev in dokumentov vezanih na režim socialne varnosti za ugotovitev okoliščin, v katerih se dokumenti izdajo in način prejema oziroma prevzema teh dokumentov v primeru, da država članica za poslitve eh, dvomi v njihovo pristnost. Menim, da je načelo lojalnega sodelovanja tisto, ki mora biti ključno ob hkratnem spoštovanju kar se da kratkih rokov odgovora. In tudi v primeru neodgovora mora priti do prenosa pristojnosti. To podarjajo in pozdravljajo številni poslanci. Eh, amandma 120 in 127 eh, GUE, amandma SD, amandma gospe Ađeja glede eh, tega vprašanja. Če želimo zagotoviti čim boljše zadovoljanje med pristojnimi organi in zagotoviti čim boljšo zaščito državljanov, predlagamo vzpostavitev elektronskega sistema, ki bo povezoval različne socialne sisteme z uporabo evropske kartice oziroma evropske številke socialnega zavarovanja, kajti nasplošno je pomembno, da se končno vzpostavi elektronska posodobitev dokumentov. amandma 460, 461 in 462 GUE, torej tudi članov SD in ELS, gredo prav tako v to smer in to me veseli. Prav tako menim, da je zelo pomembno razjasniti pravila, ki veljajo za napotene delavce. Minimalno obvezno obdobje plačevanja prispevkov v socialni sistem države napotitve amantma 158, 159, gospe Šatje, gospoda Morana in eh, drugih eh, in amantma 160, gospe Ađeja. Glede predhodne izdaje eh, dokumentov pred napotitvijo. Na to se nanašajo ti amantmaji. Potem je že zelo počutljivo vprašanje za nekatere poslance in sicer plačilo mm, otroškega dodatka eh, na kraju prebivališča otrokov. Kajti kar nekaj mm, to vrstnih nadomestil oziroma dodatkov se plačuje otrokom, ki živijo drugot kot e, starši. Zato je pomembna lokalizacija in aktualizacija zneskov glede na kraj prebivanja otrok. To bi pomenilo vzpostavitev kompleksnega in dragega sistema le četrtina poslancev v našem odboru podpira eh, ta predlog, nekateri tudi ne želijo spostaviti opcijskih pravic državam čl članicam, to seveda dojemljam na znanje. Kar pa zadeva indeksacijo, ta bi vzpostavila diskriminacijo med evropejci, ki živijo na istem kraju eh, in plačujejo prispevke. Predvsem pa, in to je pomembno, nobena statistična eh, študija v tem trenutku ne kaže na to, da bi to predstavljalo neuzdržno situacijo za finančne sisteme držav članic. Takšen sistem torej bi bil zelo drag in bojim se, da bi strošek sistema bil višji od morebitnega prihranka, ki ga države članice pričakujejo na podlagi te indeksacije. In ravno zato eh, ne želim, da gremo v smer indeksacije. Seveda bomo o tem govorili v trenutku, ko bomo opravljali sestanke s poročevalci v esenci, da preučimo, kakšne možnosti so danes eh, na voljo. Če zaključim, še enkrat eh, naj povem, da se želim, da razprava okrog eh, te uredbe o koordinaciji socialnih sistemov odmaknemo od nekih stalnih karikatur, kot so socialni turizem, splošno razširjeno goljofanja in tako naprej. Menim namreč, da ti predlogi omogočajo zagotavljanje kontinuitete socialnih pravic eh, državljanov ob hkratnem zagotavljanju ustrezne ravni kakovosti v Evropi. Veselim se priprave kakovostnega poročila o tem ključnem eh, primeru socialne zakonodaje in eh, zahvaljujem se vam za vašo pozornost in opravičujem se tudi zato, ker sem bil mestoma izredno hiter. Uh, thank you, Mr. Balas, for this, uh, very... Hvala, gospod Balaš, za ta zelo pedagoški povzetek vašega predloga. Mislim, da je bilo to vsekakor nujno potrebno. Sedaj pa besedo predajam poročevalcu ELS, gospod Šulce, izvolite. Ja, hvala lepa, gospa predsedajoča, hvala lepa tudi gospodu Balašu za uvod drži to, kar je bilo rečeno, skoraj da 700 amandmajev, če jih pogledamo natančno, vidimo, da gre v vse možne smeri. In na eh, tu se bo treba izkazati, da je zelo fleksibilne, če iščemo rešitve. Mene nekoliko skrbi, da tu ne prihaja zgolj do razkolov med eh, političnimi strankami, ampak tudi med novimi in starimi članicami. Tako da tu bo treba vedeti, kako in kaj. E, najmanj kontroverzno je vprašanje dolgoročne eh, njega oziroma skrbe. Tu mislim, da se bomo lahko hitro dogovorili. Številni kolegi, tudi jaz, eh, se zavzemamo za to, da se to vključi v poglave o boleznih. To se mi zdi smiselno. Drugo vprašanje, kodifikacija sodb glede dostopa do socialnih pravic za eh, ekonomsko neaktivne državljane. Zakaj zdaj v zakon zapisovati nekaj, kar je itak veljavno kot sodna praksa. Številne, to velja tudi za številne druge primere evropske sodne prakse in zato se mi zdi smiselno, da se tu ustrezno organiziramo in da se dogovorimo. Naslednja tema napoteni delavci in socialne pravice vse, kar zadeva boj proti goljofijam, mislim, da bomo tudi tu lahko zelo hitro našli rešitev. Tu se predvsem zauzemam za praktično izvedljive eh, rešitve. Kratkoročne napotitve morajo še naprej biti možne in to dokaj nebirokratično. Ureditve kot eh, naprimer vzpostavitev nekakšne eh, upravne komisije se mi tudi zdi izvedljive. Pomembno je, da se obrazec A1 lahko uporabi v zelo kratkem roku pred eh, kratkoročno napotitvijo. Kar zadeva vključevanje delovca v sistem socialnega zavarovanja eh, še pred eh, napotitvijo, tudi to se mi zdi smiselno, čeprav moramo potem paziti na to, da novo zaposleni delovci ne čakajo predolgo na to, da se jih lahko napoti. Vsekakor pa je pomembno, da so vključeni v sistem socialnega zavarovanja. Drugo so nadomestile za primer brezposobnosti. V poglavju agregiranja imamo vse, eh, vse možne variante, ki si jih lahko človek predstavlja. Imamo tudi celo uh, ureditev, ki ne bi odločila o tem, katera država članica je pristojna. Eh, poročevalec pravi tudi, da naj bi nekatere zahtevale šest mesecev zavarovanja, spet druge en dan kar zadeva tiste, ki menijo, da je dobro zahtevati predhodno zvarovanje. E, eh, mislim, da moramo tu biti previdni, da ne bodo brezposleni potem padli v neko vrzel, kajti tako agregiranje eh, prispevkov kot eh, izvoz pravic mislim, da gre z roko v roki. Potem kaj s tistimi brezposlenimi, ki so v več državah članicah delali manj kot tri mesece? to pomeni, da bo moral takšen brezposelni iskati eh, zaposlitev, ki je bila dovolj dolga v neki državi članice, da bo lahko dobil nadomestilo. Prav tako eh, so tu dajatve v naravi in finančne dajatve, eh, ki jih je potrebno tudi upoštevati in tu obstajajo razlike. Drugo je indeksacija otroških dodatkov. Tu je res slika zelo difuzna. ALDE, GUE, EKR in ELS, vsi podajajo predloge na za uh, indeksacijo otroških eh, dodatkov. Naj povem, kaj se tudi meni to zdi eh, pravilno. Kot prvo, in to je treba pošteno povedati, David Cameron je da je bil zagotovilo za to, da bodo Britanci ostali v EU in zato je treba zdaj razložiti Evropejcem, zakaj je to takrat veljalo, zdaj pa ne več. Druga zadeva, komisija v svojem lastnem predlogu pravi, da je to pristojnost držav članic, Eh, kako torej, zagotavljati družinske eh, dajatve. Prav tako, kako bodo države članice izračunavale takšne dodatke za uh, svoje uradnike, ki naprimer delajo v Bruslu ali Luksemburgu, uh, živijo pa uh, drugot. Tudi to bo treba znati razložiti državljanom. Uh, Drugo je tudi vprašanje obdavčitve. Nekateri pravijo, da lahko otroške dodatke mm, obračunavamo kot eh, dohodek. E, tu bo prihajalo tudi do razlik med državami in članicami. Nekatere države članice tako ali tako že sedaj indeksirajo. E, in to je, mislim, tudi tema, ki, o kateri se velja pogovoriti. Imamo skupino držav, ki ima eh, zgornjo mejo mm, dohodka kot eh, kriterij za prejemanja otroških dodatkov. Torej, če eden od staršev v državi članici preseže ta prak, potem ni otroških dodatkov. V primeru pa, da drug eh, starš dela v drugi državi članici, mora mm, potem ta država plačevati eh, vse otroške dodatke, ne glede na to, ali drugemu staršu v drugi državi članici pripadajo ali ne. In to pač je eh, nepošteno. V praksi eh, pomeni tudi, da mora otrok biti v isti državi članici kot eh, delavec. To omejuje mobilnost delavcev, kajti v takšnem primeru bodo delavci dvakrat premislili, ali bodo svojo državo zapustili eh, z namenom delati v drugi državi. Še ena pomembna zadeva. Imamo eno državo članico, ki ne plačuje otroških dodatkov niti otrokom na svojem eh, ozemlju, če prejemajo otroške dodatke iz tujine. Mm, tudi tu gre za diskriminacijo z tega vidika. In še zadnja zadeva, imamo eno državo članico, ki družinske prejemke iz eh, drugih držav eh, obdavčuje. Čeprav je obdavčitev dohodkov, iz katerih izhaja ta dodatek, že opravljen v druge države članice. Na ta način se ta dodatek na nek način uh, spremeni v smislu svojega namena uh, in se opredeljuje kot dohodek. Torej, kar zadeva indeksacijo otroških dodatkov, mislim, da je pomembno vedeti, zakaj se s tem ukvarjamo. Ne gre za to, da diskriminiramo ali ne, ne gre niti za ta en odstotek, o katerem govori komisija, tu zdaj že vemo, Eh, mislim, da tudi podlaga eh, za izračun ni najbolj pravilna. Mislim pa, da je pomembno, da se pogovarjamo o tem, da tu poiščemo rešitev in da se eh, točk, ki sem jih tu navedel, ne pusti kar tako ob strani. Hvala lepa. Hvala, gospod Šulce. Preden nadaljujemo, gospa Steven se naslednja in eh, predsedujoča pravi naj bodo govorniki nekoliko bolj umirjeni v svojem tempu. Eh, eh, torej, gospa Steven, si izvolite veselje vaše. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi. Ja, govorila bom dovolj počasi, da bom lahko govorila nizozemsko. No, mislim, da se vsi tu strinjamo, da je pred nami zelo pomembno delo. Ta sistem koordinacije socialne varnosti je velik izziv in obenem tudi pomembna priložnost. Torej, našim državljanom moramo pokazati, da je Evropa Evropa, ki je socialna in Evropa, ki je pravična. Seveda notranji trg prinaša številne prednosti in eh, nekako ni postal sinonim za socialni turizem ali za vse splošno eh, golifira na tem področju. To mislim, da mora biti jasno. Spoštovane kolegice in kolegi, to je razlog, eh, zaradi katerega podpiram predlog Evropske komisije, katere namen je, da se omogoči dostop do socialnih pravic, temveč se te omejijo na mobilne državljane. Novo prispeli delavci morajo seveda najprej plačevati prispevke in potem šele dobijo, pridobijo pravico do nadomestil, kajti sicer bo sistem socialne varnosti na dolgi rok resnično v težavah in to bi imelo vpliv tudi na prost pretok blaga oseb storitev v Evropski uniji in takšnim situacijam se velja ogneti. Ob tem naj povdarim, da imamo tu v mislih zgolj ta turizem, socialni turizem. In naš cilj nikako ni državljanom onemogočiti dostop do pravice. Zato menimo, da je pomembno imeti neko tako imenovano čakalno dobo, tri mesece, šest mesecev, vse eno, ampak nekaj časa mora meniti, preden lahko delavec zahteva nadomestilo za brezposelnost v državi gostiteljici. Kar zadeva prenosljivost eh, pravic v primeru brezposlosti, menim, da šestmesečni rok eh, ni ustrezen. To bi povzročilo veliko težav, eh, sploh kar zadeva nadzor. Dejstvo je, da delavec, ki se poslužuje mobilnosti, nima enako, enakih možnosti za to, da najde zaposlitev kot eh, domači delavci. In pomembno je, da se ne zahteva tudi prisotnosti na licu mesta mesece in mesece. Potem, kar zadeva indeksacijo družinskih prejemkov, o tem je že eh, govoril tudi poročevalec, pa tudi nekateri drugi kolegi. Kar se mene tiče, in to vam iskreno povem, jaz se strinjam s to indeksacijo družinskih prejemkov, kajti resnično je pomembno, da se otrokom ne oduzema pravic, temveč da je deležen iste podpore iste pomoči za izobraževanje, za um, vzdrževanje. Zakaj se torej zagovarja enako, načelo enake plače za enako delo, obenem pa se ne zagovarja načela enakega dodatka za vsakega otroka na istem eh, mestu. To se mi zdi vsekakor nekoliko ne logično. Glede napotenih delavcev, mislim, da se lahko kar strinjamo, da, je, da so goljofije na tem področju nesprejemljive. In eh, zato tudi pozdravljam <coughs> nedavno sodbo sodišče v primeru Altuna. Kaj je dejal? Dejal je, da nacionalni sodnik ne more več sprejeti in uporabljati dokumenta A1 v primeru, da gre za goljofijo. In mislim, da gre tu predvsem za zagotavljanje neke pravne gotovosti in z tega vidika je ključno bdeti nad tem, da to načelo vključimo v našo zakonodajo. Res je, to ne bo enostavno, to bo vse skupaj zelo zapleteno, ampak prepričana sem, da imamo vsi velik interes za to, da imamo kar sedaj uravnoteženo besedilo. In eh, tudi sama se zavezujem k konstruktivnemu sodelovanju pri tem dosjeju. Hvala lepa. Hvala, gospa Stevens. Besedo zdaj dobi gospa Harkin. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Kot prvo, hvala poročevalcu za zelo celovit pregled tega predloga in eh, tudi za pregled številnih amantmajev. Koordinacija socialne varnosti je po mojem mnenju namenjena temu, da mobilni državljani, ki iščejo eh, delo, imajo vendarle neko varnostno mrežo in da se ne znajdejo v vrzeli med enim in drugim sistemom. Če pogledamo nekatere podrobnosti, najprej poglavje o nadomestilu za primer brezposelnosti in izvoz teh eh, nadomestil. Kot je poročevalec dejal, kar nekaj študij kaže, da je podaljšanje tega obdobja izvoza nadomestila nekaj, kar povečuje možnost eh, najti zaposlitev. Tako da nasplošno smo zadovoljni s predlogom komisije, ampak eh, pripravljeni smo preučiti tudi možnost podaljšanja. Ampak v tem kontekstu je ena od težav, s katerimi se soočamo, ta, da imajo države članice težave pri nadzorovanju, pri spremljanju delavca, ki je v tujini in to seveda lahko povzroča določeno nepošteno razliko do delavcev, ki so v domači državi članice. Ampak mislim, da lahko najdemo neko rešitev, kar zadeva agregiranje. Alde sprejema predlog komisije in uh, se z njim lahko strinjamo. Ker zadeva čezmejne delavce. Po mojem mnenju moramo zagotoviti predvsem, da so čezmejni delavci zaščiteni. V končnem besedilu je pomembno, da ne povzročamo dodatnih upravnih eh, težav. Vprašanje 12 mesecev, to zaporednih 12 mesecev, se lahko agregira teh 12 mesecev. Po mojem mnenju zadeva lahko postane tako zelo zapletena, da imajo čezmejni delavci lahko velike težave pri dostopanju do eh, teh pravic. Tako da mislim, da nas tu čaka kar nekaj dela. Kar zadeva dolgoročno eh, njego, čisto preprosto, mi ne podpiramo vzpostavitve ločenega poglavja o dolgoročni oskrbi. Kar zadeva eh, ekonomsko neaktivne državljane na splošno, smo za kodifikacijo sodne prakse sodišča, ampak vsekakor sem pripravljen prisluhniti argumentov vseh strani s tem v zvezi, kajti vsaka sodba je seveda drugačna in eh, mislim, da eh, težko oberemo pač neko splošno stališče. Dejstvo je, da včasih pač takšne sodbe kodificiramo, včasih ne in to pač bo ena od odločitev, ki jo bo treba tu sprejeti. Kar zadeva napotene delavce. tu želimo poskrbeti za to, da bodo vsi predlogi kar se da konkretno in osko predeljeni. Ampak vsi se strinjamo, da v primeru morebitnih goljufi in tako naprej moramo najti kompromisno rešitev za to, da se temu lahko ognemo. Potem eh, družinski eh, prejemki. Kot eh, številne skupine tudi Alde izkazuje različna stališča in vložili smo nekaj amandmajev, na katerih članov naše skupine za mm, vzpostavitev nekega poštenega mehanizma prilagoditve eh, pri izračunu družinskih eh, prejemkov, zdaj otroških dodatkov, ko starš dela v eni državi, otroci pa prebivajo v druge. Gospod Šulce, mislim, da je podal zelo dober pregled različnih sistemov, ki delujejo na različne načine v različnih državah članicah. Od eh, izvajanja storitev do obdavčitve. Pročiti je torej potrebno vse te predloge, te morebitne rešitve in razmisliti, ali obstaja rešitev neka formula, ki nam lahko pomaga. To bo seveda zelo težko, ampak eh, mislim, da si moramo prizadevati za to, da najdemo nek dogovor glede tega zelo spornega vprašanja in še enkrat vsega, kar sem zelo pripravljena prisluhniti različnim argumentom in poiskati argument, tako da še enkrat hvala poročevalcu in eh, veselim se tudi dobremu, dobrega sodelovanja in eh, mislim, da bo tu kar nekaj dolgih sestankov, ki nas čaka. Hvala. Eh, Paloma Lopez Bermejo. Paloma Lopez Bermejo, prosim. Hvala za besedo predsedojoča. Tukaj sem na mesto Gabi Zimmer. imela je namreč druge naloge, ki jih je morala danes opraviti, tako da bom govorila v njenem mnenju. Nasplošno lahko povem, da se strinjamo s tem, kar je pripravil poročevalec v osnutku mnenja. Mi hočemo seveda z našimi predlogi sprememb okrepiti samosebino tega mnenja. Naši predlogi pa temeljijo na štirih načelih. Najprej gre za predpise o usklajevanju sistemov socialne varnosti in ti predpisi morajo zaščititi socialne pravice vseh napotenih delavcev in enaki pogoji in enaka obravnava sta tukaj nujna. Je pa tudi res, da moramo vse poenostaviti moramo tudi premostiti vse upravne prepreke, jih zmanjšati, tako da bodo naši državljani dejansko lahko razumeli celotno ureditev. Poleg tega nikoli tudi ne smemo ogroziti pravice naših državljanov, da se svobodno premikajo po celotni Evropski uniji. Ne nazadnje pa moramo zaščititi tudi delavce pred zlorabo določenih podjetij. Sicer se ne bom spuščala v vse predloge spremembi, pa želela vseeno nasplošno podariti določene vidike. Brezposelni delavci. Potem je treba omeniti še inaktivne, ekonomsko neaktivne državljane. Mislim, da jim je treba zagotoviti minimalno nadomestilo za brezposelnost. Oziroma, treba bi bilo razviti določen sistem socialne varnosti za vse brezposelne v Evropski uniji. S temi spremembami pa bomo tudi zagotovili vse te pravice brezposelnih, ki se seveda nahajajo v tem položaju, se pravi, ne delajo in ne prejemajo nobenih nadomestil oziroma nobenih drugih finančnih prilivov. Zato bi seveda želeli uh, tudi ločiti razlikovanje med čezmejnimi delavci in ostalimi delavci. Toliko o tem glede samega odkritja in časovnega obdobja, pa lahko povem, da smo prisluhnili ostalim poročevalcem v senci glede zasebnega in javnega sistema socialne varnosti. Prisluhnili smo tudi sindikatom. Slišali smo, da če bi imeli posebno poglavje za nadomestilo za dolgoročno skrbo, da bi to lahko sabo prineslo ne predvidene posledice. In zato bi morali to vključiti v posebno poglavje o zdravju in tudi v prilogi. In seveda v ta namen bomo tudi predstavili določene predloge sprememb. Glede na domestila za brezposelnost, tukaj imamo v mislih zlasti čezmejne delavce, komisija hoče uvesti dva meseca kot predpogoj za takšno nadomestilo. No, mislim, da bo to sabo preneslo upravne prepreke, kajti brezposelni potem lahko celo izgubi takšna nadomestila za brezposelno zaradi teh preprek. Mi smo zato, da je država. Uh, njegovega prebivanja oziroma država, kjer je bil na zadnje zaposlen, tista, ki mu mora zagotoviti to kritje. Poleg tega pa mora dobiti tudi možnost, da išče delo v tisti državi članici, kjer ima seveda tudi najboljše pogoje za to. Smo pa tudi za izvoz pravic iz socialnega varstva v druge države članice. S temi predlogi spremem bomo vsekakor izboljšali pravice napotenih delavcev Je pa res, da moramo tudi pri čezmeni ureditvi odpraviti vse upravne prepreke, potem pa še obdobje treh mesecev za to, da se zaprosi nadomestilo za brezposelnost. No, tudi o tem nismo popolnoma pripričani, kajti to sabo prinese tudi določene upravne obremenitve. Poročevalec je želel to omejiti na en mesec, ampak tudi to je za nas komplicirano. Mislim, da je treba vse v sami uredbi poenostaviti. Člen 61 o posebnih predpisih se mora po našem mnenju črtati in nadomestila se morajo agregirati skladno z šestim členom. Poleg tega pa še nekaj o družinskih dodatkih in prejemkih, Tukaj tudi treba omejiti nadomestila v primeru uh, rojstva otroka in seveda vse tudi urediti se ustrezno zakonodajo v državi članici, kjer pač prebiva ta starš. Čisto na koncu pa bi uh, želela tudi povdariti, da moramo poskrbeti za to, da delavcev ne bo strah, da izgubijo nadomestilo za brezposelnost, če iščejo seveda svojo delo v drugih državah članicah. vse to, kar smo danes slišali, je zelo pomembno tako za socialno in ekonomsko stabilnost Evropske unije. In dejansko upam, da nam bo uspelo doseči napredek. Je pa tudi res, da bom veš čas pomagala poročevalcu, skupaj seveda z vsemi člani naše politične skupine. Najlepša hvala. Uh, Hvala lepa. Sedaj pa Jean Lambert, prosim, beseda je vaša. Hvala lepa. Da, kar precej dela je pred nami in ne moram si pomagati, če pomislim, da bi bilo bolje, če bi komisija to predstavila kot prenovitev, raj kot tako, kot je. To, to bi nam prihranilo kar precej časa ko skušamo ugotoviti, zakaj gre pri trenutnem besedilu in tako dalje. Ampak to morda za naslednji pregled. Kar se tiče nekaterih ključnih točk, ki so jih omenili poročevalec in ostali, naj začnem najprej z dolgo trajno oskrbo. Strinjamo se s predlogi, da to ne bi bilo posebno poglavje, da to ohranimo v glavnem delu besedila, kot je sedaj odprti smo za to, kako to storiti, imamo pa kar nekaj predlogov sprememb, kjer smo to vključili v trenutno besedilo. Smo pa pripravljeni za razpravo, kako bi kar najbolje lahko dosegli ta cilj. Kar se tiče reference, o kateri ste govorili, kar se tiče ekonomsko neaktivnih, smo skušali to odstraniti, ker sodna praksa ni stabilna, glede tega ljudje pomislijo na različne stvari, kar se tiče tega, kaj to predstavlja. Zato bi želeli pravzaprav raje kot eh, zožiti obseg eh, videli, da tega ne bi končevali v to, kar se tiče delavcev, ki delajo čezmejno in tukaj ne mislim na delavce ob meji, smo se ogledali vprašanje razlike med tistimi, ki so bili poslani v drugo državo, kjer delajo ali gredo na sestanek, enodnevni sestanek, karkoli že, ne zamenjajo torej zaposlovalca. Na potene delavce vidimo kot podkategorijo tistih, ki so poslani. Tukaj bi podali predlog, da bi skušali poenostaviti sistem, ki ga imamo trenutno. To je, da bi predlagali tole prto dobe za tri mesece, da ni potrebno vsak dan zaprositi eh, za dovoljene za delo, če delate v sosednji državi, da je to odprto, ampak obvestite državo, ko potujete. Naš predlog je, da damo to tudi skozi sistem obveščanja za skupni trg. Temu ljudje pomenijo več pozornosti kot socialne varnosti, vse časi. Smo pa pripravljeni na pogovor o tem s poročevalci v senci, kako bi lahko ponestavili sistem za tiste, ki niso napoteni, pa bi seveda še vedno drvali po principih direktiva o napotenih delavcih, da bi torej eh, ta pravila tudi spoštovali. Kar se tiče predlogov, kaj je tega, koliko časa bi dobil sistemu socialne varnosti države za poslitve, pa predlagamo dva meseca, preden se vas lahko pošče, pošle v tujino, ampak smo odprti za razpravo pri tem. Potem pa družinska nadomestina, tukaj smo razširili to, kar je predlagala komisija, kjer je to povezano s prihodkom ki je že dan, ne bomo pa torej eh, želeli tega pozvati s socialnimi dodatki. Sistem je že tako zapleten in tisti, ki plačujejo sistem, imajo pravico, da dobijo ta dodomestila. In to lahko gledamo, na to gledamo lahko tudi kot na nekaj, kar je povezano s solidarnostjo. Kot pa sem že dejala, moramo biti previdni da bomo to ohranili v obsegu pravic, do katerih ste upravičeni in to potem tudi torej dobite. Tako torej, kot sem dejala, ne bomo podprli tistih, ki želijo to povezati z drugimi elementi. Potem pa še nekaj, kar se tiče trenutna razprava o eh, državljanskih pravicah, kar se tiče bolniške. Tukaj. Okay zahtevamo, da bi posamezniki morali imeti možnost se pridružiti državi prebivališča. Tako bi morali, bi pomagali rešiti kar nekaj vprašanj, kar se tiče celovite socialne zaščite za bolniško. Še pa posebno takrat, ko srednjih sistemov ni. Kar se tiče izvažanja, da ne vstiri za brezposobnost, pa smo za to, da to razširimo, vendar pa lahko si ogledamo tudi kakšen kompromis. Ne bi pa torej podprli trimesečnega obdobja preverbe, preden lahko ljudje dobijo nadomestilo za brezposobnost. Kaj ti glede na to, kako nekateri začnemo delati v drugih državah, mislim, da se poraja več vprašanj s tem predlogom, kot pa dobimo odgovorov. Prav tako imamo kar nekaj predlogov spremembe ki se ukvarjajo z administrativnim odborom dostopa do tega, zato da bi lahko razrešili to, kar so pereča vprašanja. In potem imamo tudi predloge sprememb, ki govorijo o izvedbenih in delegiranih aktih. Mislimo, da so to vprašanja, ki nas skrbijo. To zanima parlament in zato želimo iti po tej poti. Torej, to na kratko je usmeritev predlogov sprememb, ki smo jih vložili in veselimo se, če bi nam uspelo to končati še v času tega mandata. Hvala. You, uh, Hvala lepa. Laura Džeja, FDD, je ni. Jo kdo nadomešča? That... Ne. To pomeni, da dobi besedo ENF. Gospod Marta, prosim, beseda je vaša. Gospa Melan je počakal v senci. Se opravičujem, nije. Okay, thank you. Prav, hvala lepa. Potem pa sedaj gremo na seznam poslank in poslancev, ki želijo spregovoriti. Začenjamo z gospod Weber, prosim. And uh, I want to thank the rapporteur for, for his report, for the presentation. He made... Hvala lepa poročavki za, poročavcu za predstavitev. Seveda, to je zelo pomembna zakonodaja. Evropska unija se je razvila, kaže pa tudi, kako kompleksna je Evropska unija z različnimi sistemi socialne varnosti v različnih državah članicah. Sedaj, če vidimo razkol po ideološki liniji, mislim, da je to običajno. Nekateri si želijo več socialne zaščite, drugi manj, vendar pa nekaj, kar me predvsej skrbi, pa je delitev po državah članicah, pristop, ki ga lahko države članice imajo in ki lahko vodi do nepravičnega sistema, celo do diskriminacije. Naj omenim vidik otroških nadomestil. Komisija sama je točno pred dvema letoma napovedala, da bo predvidela to revizijo. Komisija je potem sklenila, da ni vredno zaradi več razlogov. Vseeno pa imamo kar nekaj predlogov spremem k temu poročilu, ki v bistvu govorijo o indeksaciji. Nisem se zavedala, da bi indeksacija lahko bila ekvivalent diskriminacije, ampak dobro, to je pripomba v strani. Naj pa zastavim nekaj vprašanj tistim, ki podajo te predloge sprememb. Zakaj gre? Če otrok ne prebiva staršem, ki ima prihodke, bi otrok imel nadomestilo v državi, kjer je. Če, na primer, nizozemski državljan ima otroka na Rubi, potem bi dobil nadomestilo po arubskih določbah ali če bi otrok nemškega državljana živel v Burundijo, bi dobil nadomestilo po burundijskih določilih. Želim razumeti kako razmišljate. Razen, če domnevate, da delavci, ki prihajajo iz druge države članice, imajo otroke v državi izvora. In to je diskriminacija. Nadalje. Kaj pa nemški delavec, ki dela naprimer v Romuniji, v moji državi, zasluži pa poprečno plačo, poprečno romunsko plačo. Če je otrok še vedno v Nemčiji, kako rešimo to? Bi moral romunski zaposlovalec plačevati nadomestila po določbah, kot velja v Nemčiji. In hvala lepo poročevalcu, da je omenil nekaj, kar je zelo na pragmatični ravni običajno. Govorimo o enem odstotku otrok, ki bi lahko bili v takih razmerah. Je res vredno namenjati toliko sredstev za spostavitev zapletenega mehanizma ali pa govorimo o prihajajočih volitvah in o nečem, kar moramo voljivcem v nekaterih državah dati. Resnično si želimo hraniti solidarnost, pravičnost, enakost v Evropski uniji. Hvala lepa. Thank you, Mr. Hvala lepa. Gospod Lenners, beseda je vaša. Thank you, uh, eh, thank you, voorzitter. Uh... Hvala lepa, gospod predsedoča. Želim govoriti specifično za to temo. Tukaj gre za menega delavca, gre za pomembno zakonodajo, kajti imamo možnost za tiste, ki delajo čezmejnih območjih, da bodo lažje delali na drugi strani meje ali da bodo lahko lažje iskali delo na drugi strani meje. Ne želimo si zidu. Odločili smo se o svojih predlogih sprememb, da če obmeni delavec dela pet let v svoji državi, potem postane brezposeln, se lahko odločil, kateri državi članici bo dobil nadomestila. Tako bi lahko ohranili povezavo s trgom dela in bi imel tudi več možnosti, da najde delo. To je torej edinstvena rešitev. To ne deluje vedno pri čezmejnih delovcih, ker ni dovolj prožnosti, ker so razmere kompleksne za te čezmejne delovce in moramo najti prikrojene rešitve. Kajti to, kar je idealno za enega delovca, je morda težavno za drugega. Torej, komisija je preučila vse možnosti in po njihovem bi to bila najboljša možna zaščita, najboljša možnost, da delovca da najde delo. To je bistveno za to, da bi spodbudili čezmejno delo. Tri prednostne naloge so pomembne za naš odbor najprej 800 tisoč delavcev posod po Evropi je. O tem mislim, da jih je potrebno enakopravno obravnavati. Mislim, da moramo to urediti ustrezno. Hvala lepa, gospa Sonde. Merci, madame euh, la présidente. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej hvala poročevalcu in poročevalcem v senci za že opravljeno delo predvsem pa za tisto razlago, kaj nas še čaka. Glede poglavja, ki zadeva pogoje za dostop do nadomestila za brezposlenost, za mobilne delavce, menim, da je predlog Evropske komisije, predlog, ki gre na splošno gledano v pravo smer in eh, to še posebej velja, ko govorimo o podaljšanju na šest mesecev možnost eh, izvoza tega nadomestila za brezposobnost. Prav tako pozdravljamo uvedbo minimalnega obdobja zavarovanja tri mesece v državi prebivališča, da se tam pridobi pravica do nadomestila za brezposobnost. Ampak predvsem bi ustrajala na tem, kot je dejal kolega Lenarc, glede čezmejnih delavcev. Ti so zelo številni tudi v mojem volilnem okrožju na vzhodu Francije. In na tem mestu bi povdarila, da se strinjam z opredelitvijo minimalne dobe zvarovanja 12 mesecev na mesto 3 mesece za druge delavce, da se na ta način omogoči prenos eh, države pristojne za plačilo in zamestile za brezposlenost. To je po mojem mnenju pomembno, kajti če tudi geografsko gledano čezmejni delavci delajo v sosednjih državah in so izredno mobilni, je vendarle njihov njihovo gravitacijsko območje, da njihov glavni interesni center države prebivališča, tako da mislim, da morajo imeti možnost, da se vključijo v sistem zavarovanja za primer brezposobnosti v svoji državi prebivališča ali pa v kakšen čezmeni zavod te vrste, kajti to tudi obstaja v številnih teh primerjih, kajti delavci morajo imeti možnost, da se izobražujejo, prekvalificirajo, da imajo vse potrebne informacije eh, tudi v, svoji, v svojem jeziku in zato menim, da je to vsekakor nekaj, kar moramo podpreti. Vse to seveda s ciljem čim prejšnje vrnitve na delo. Hvala. Hvala lepa. Naslednji, prosim. Hvala lepa predsedojoča. Tudi sam bi se rad zahvalil poročevalcu za osnutek poročila. Mislim, da je zelo obsežno in dobro. Revizija. Sistem socialne varnosti je najpomembnejši projekt v tem mandatu v direktivi napotitvi, o napotitvi delavcev. Trenutni prenovi obstoječih sistemov pa želimo izboljšati prost pretok državljanov. In tukaj potrebujemo pravno varnost, tako za delavce in delavke, kot tudi za države članice. To je ključnega pomena. Prav tako, kot tudi ustrezna razporeditev bremen med državami članicami. Prav tako pa tudi izvedljivost teh pravil na v vseh področjih in tudi v vseh državah. Naj se poročevalcu izredno zahvalim za to, da je želel uvesti številko socialne varnosti ali kartico za socialno varnost. Mislim, da je to dobro, tako bi lahko potem imeli učinkovit nadzor nad delom in bi lahko tudi imeli ustrezno sledljivost upravljenega dela, pa tudi ustreznih pravic, ki so povezane s tem. Prava modernizacija postoječega sistema je potrebna. To bo darovalo le, če bo izmenjava podatkov digitalna in če bo to urejeno na razumen način. Mislim, da je to, da to mora biti eno od glavnih težišč in najpomembnejših točk. To je pomembno tako za delavce kot za poslovalce. Želimo doseči, kar se da, veliko preglednosti. Tudi zato, da bi seveda se borili proti zlorabi nekaterih obrazcev. Tukaj potrebujemo digitalno izmenjavo mnen. Prav tako pa potrebujemo tudi zakonske roke, ki bodo organom v državah članicah, državah članici B definitivno dali podatke o nadomestilih v državi. Ja, če bi rok pretekel, bi potem države članice morale biti same sposobne to smiselno nadomestiti. Mislim, da je koordinacija pravnih postopkov po Evropi nujno potrebna in zato potrebujemo razumen sistem, da bomo lahko postopke razvili učinkovito za delavce in delavke. Uh, uh Hvala lepa. Tako, sedaj pa gospod Beker, ki se je vrnil. Dank, Hvala lepa poročevalcu in poročevalcem v senci bi se rad izredno zahvalil za to, da so delo na področju socialnega sistema ustrezno in profesionalno upravili. Še prav posebno pa se želim zahvaliti gospodu Šulcejo, poročevalcu CLS, za dosledno zasledovanje skupnih ciljev, ki nas povezujejo. Zakaj gre na tem področju? glede katerega govorim, to ni na ključe, to je indeksacija družinskih nadomestil, gre za to, da bi podprli stroške za življenje otrok tam, kjer živijo. In ne druge. Tako enostavno je to. To je bistveni vidik socialne pravičnosti, da po teh stroških za življenje to tudi tako obračunamo. In zaenkrat to še ni tako. Zato tudi ni predlogo, da bi o tem tu razmišljali in bi ustvarili pravni okvir, kako se indeksacija eh, družinskih nadomestil tudi dejansko omogoči. Naj opozorim, da kar se tiče predloga Avstrije, da indeksacija ni obvezujoča. To ni zakonodaja, ki velja za vse države članice, gre za možnost, ki si jo potem vsaka država članica lahko sama izbere, se sama odloča o tem. To pomeni, če torej Sebastian Kurz, Bundeskancler, sledi temu socialna pravičnost za avstrijske družine in to je družine, ki živijo v Avstriji, če želite ostariti, potem je to odločitev Avstrije. In tudi naša ministrica socialne zadeve, čisto jasno opredeljuje, da bi ta indeksacija, kot je to v predlogu komisije, ko smo to podali predlog komisije, gre v obe smeri. Seveda moramo računati tudi na to, da bo v določeni državi potrebno plačati več, če boste živeli v tej državi. Razsežnosti, ki jih tukaj vedno znova uvajamo v razpravo, da ne gre za velik delž otrok, en odstotek. To samo izkrivlja dejansko podobo. Za Avstrijo gre za vso to pol milijarde evrov, ki se tukaj splačuje. Že sedaj bi tako ta številka lahko bila višja, ker so ti podatki iz 2016. Verjetno smo že pri eh, blizu 300 milijonih. In privačevanje bi bilo skoraj polovično, če ne bi bili prisiljeni sredstev namenjati drugim državam, kjer otroci živijo. Naj izpostavim, da je Evropska komisija po mojem že zdavnaj bila pozvana, da ustvari pravno varnost. Do sedaj tega niso storili. In upam, da bo to vprašanje Evropske komisije, ki smo ga pripravili nekateri poslanke in poslanci, prineslo to pravno gotovost odgovor bi moral hitro biti pripravljen in upam, da bo to poštena za vse dostopna argumentacija in bo, kolikor se reda mojih kolegic in koliko to podprlo. Hvala. Mr. Gerike. Gospod Gerike, prosim, beseda je vaša. Hvala lepa. Hvala lepa tudi za izčrpno poročilo. Za me je zelo pomembno, da sistema socialne varnosti med državami članicami primerjamo, še prav posebno, ko gre za družinska nadomestila. Tukaj bi finančno-politične neenakosti morali izravnati. Še prav posebno gre za nadomestila za otroke. Predstavljajte si, da država plačuje 5,9 milijard evrov troških nadomestil za družine v tujini. Približno petino celotne vsote. To se zdi smešno, ne? Ampak tako je. Nemčija, to počne na podlagi predpisov EU. Predpisov, o katerih danes tukaj govorimo. Prižno 200 tisoč otrok kot vini dobiva otroška investira kot so v Nemčiji. Najpogosteje na Polskem, Romuniji, na Hrvaškem in na Češkem. Za družine to pomeni, za prvega in drugega otroka, za vsakega 194 evrov na mesec, za tretjega 198 evrov in za nadaljne 223 evrov za informacije. Poprečna plača v Romuniji je trenutno pri 641 evrih mesečno. Vse to so dejstva. Zakaj to pravim? Zato, ker je ključno vprašanje pri koordinaciji socialnih sistemov v Evropi ravno to. O tem se moramo pogovoriti. Kolegom iz LS dajem prav. Evropi si moramo zastaviti vprašanje, moramo biti sposobni zastaviti vprašanje, ali država socialna nadomestila mora plačevati polni vrednosti vsem, tudi če otrok ni več v državi ali če otroci nikoli niso živeli, ker so bili tam zaposleni samo eh, njihovi starši. Torej, to je to vprašanje, ali mora država plačevati nadomestila za otroke v tujini. A ne bi bilo pravično imeti vsaj indeksacijo ko bi se približali stroškom za življenje v državi, kjer otroci živijo. Pa tudi seveda potrebno uporabiti še druge vidike. Mislim, da moramo si zastaviti to vprašanje. To moramo imeti možnost zastaviti. To so vprašanja, ki se jih zastavljajo naši državljani. Zato za njih sem bil izvoljen v ta parlament. Hvala. You, Hvala lepa, gospod Kristensen. Tak for det, uh, fru formand. Hvala lepa, gospod predsedoča. Moram reči, da ne zavidam poročevalcu vse to povzeti in priti do rešitve. To bo precej težavno, kajti kot smo slišali, imamo tukaj resnično zelo raznolika stališča. Tukaj smo evropski poslanci ne pa politiki določenih držav članic. Seveda, to tudi smo, ampak moramo poskrbeti za to, da bodo stvari dosledne in usklajevane. Gospod Gerik je govoril tudi o različnih družinah v tujini, ne samo o nemških družinah. Paziti moramo, sicer bomo prišli do tega, kar je dala gospod Weber, da se skupaj ne bo pravično če bomo vedno gledali samo z vidika določene države članice. To ima upravka tudi s tem, da imamo tudi obveznosti, če živimo v, dro, v določeni tuji državi in iz tega potem izhajajo tudi pravice. Delovna sila, ki prihaja v določeno državo, to je delovna sila, ki bi jo radi imeli, ki si jo želimo. Plačujejo davke, v novi državi, imajo prebivališče in seveda dobijo tudi določene pravice. To je v bistvu zelo upravičen pristop. Plačujejo davke, ravno tako kot tudi drugi delo jemalci v državi sami. Potem pa še nekaj točk, kar se tiče različnih sistemov držav članic. Moramo pa torej najti pravo ravnovesje. Naj izpostavim dvoje. Najprej. Da se ta nadomestila lahko izvozijo. Govorili smo o indeksaciji otroških nadomestil, ma ne bi bilo to mogoče tudi za druge. Za druge nadomestila, kaj pa pokojnine, za tiste, ki gredo na sonce, bi to tudi indeksirali, tukaj potem odpiramo možnost za nekaj, kar bi lahko ušlo nadzoru. Če pa vključimo še zavarovanje za brezposobnost, potem moramo videti, kakšne bodo zaveze napram državi, ki plačuje. Imamo tudi morda kakšnega danca, ki kakšno leto preživijo v Španiji in bi potem lahko vzeli celotno nadomestilo sabo v Španijo, ker se morajo v Španiji samo registrirati na spletu. Načelo, da morate tri mesece delati državo, v katero prijete, to se mi zdi prav. V nekaterih državah morate plačati, preden dobite nadomestila več kot tri mesece, preden dobite nadomestila. Potrebno pa je paziti, da ne bo prišlo tudi do obratne diskriminacije v povezavi s tem. Prav tako moramo biti sposobni delovati pošteno, dosledno k temu želim prispevati, ne smemo pa ustvarjati in dopuščati diskriminacije, diskriminacije tistih, ki prihajajo od zunaj ali diskriminacije nacionalnih državljanov. Hvala lepa, gospod Šulce. Ja, äh, Hvala za besedo, predsedojoča. Želel bi namreč odgovoriti na določena vprašanja, ki sem jih prejel. Najprej bom začel pri zadnjem vprašanju, da moramo ločevati med nadomestilom za pokojnino, kajti kot delavec sem seveda plačeval vsa leta za svojo pokojnino. Pri otroških dogodkih pa je dro čisto drugače. Čisto odvisno je, ali zaslužim tisoč, tri tisoč oziroma pet tisoč evrov, dobim isti otroški dodatek ne glede na mojo plačo. To bi želel še enkrat omeniti. In zato spoh nisem zato, da bi indeksirali pokojnino oziroma za ostala podobna nadomestila. Potem pa še to, kar ste prej omenili v zvezi z eh, državami zunaj Evropske unije. Burundi. To je preomenila kolegica Weber. Z temi državami imajo države članice ločene sporazume, včasih ti sporazumi predvidevajo indeksacijo, včasih ne, včasih tudi ti sporazumi ne predvidevajo nobenih otroških dodatkov. V Evropski uniji pa imamo 28 držav članic in seveda hočemo imeti poenotene sisteme socialnega varstva. In to spohni povezano s tem, kako se to ureja s tretjimi državami. Potem pa ste še omenili naslednji sicer, da živimo in delamo v eni državi, otroci pa živijo seveda v drugi državi. Sam nisem inumoval nobenih držav, kajti nobene države nisem hotel sramotiti. Ampak recimo, če živite v eni državi in dobite 100 evrov otroškega dodatka, ostali zakonodajni konec pa živi v drugi državi in tam je upravičen do otroškega dodatka 190 evrov. In temu sledi, da dobite 100 evrov iz vaše države in potem še 90 evrov iz Nemčije. Se pravi, da tako ali tako prejmete 190 evrov otroškega dodatka, se pravi 100 evrov iz vaše države in še 90 evrov iz Nemčije. Je pa tudi res, da imamo tudi določene države pri čezmejnih delavcev. En starš je čezmejni delavec, drug pa recimo dela v Nemčiji in dobi otroški dodatek 190 evrov. In tukaj smo dejansko priča diskriminaciji napram državljanom Nemčije ker je pač recimo en starš čezmeni delavec ali pač dela v Nemčiji. Potem pa imamo tudi države, ki pravijo naslednje, recimo, če prejmeš otroški dodatek v drugi državi, potem v moji državi nobenega otroškega dodatka ne boš prijel. Se pravi, ureditve so popolnoma različne glede na posamezne države članice v Evropski uniji. Potem pa imamo tudi določene države članice, ki obdavčujejo otroške dodatke in seveda to mislim, da je sploh nezakonito in o tem se bo še izreklo sodišče Evropske skupnosti. Sam prej nisem hotel imenovati nobene države v Nemčiji. V ta namen zagotavljamo okrog 500 milijonov evrov vsako leto in sedaj nočem, da vsaka država članica indikira indeksira te otroške dodatke. Vseeno pa si želim, da ima vsaka država članica enake pogoje. Sedaj temu ni tako, kaj ti morajo pač upoštevati te poenotene ureditve. To pa je tudi stališče naše zvezdne vlade in nemškega SPD-ja. Hvala sedaj pa še kolegica Šeldrova. Hvala za besedo. Sicer nočem podaljševati te razprave, ampak moram povedati, da se sedaj pogovarjamo o načelnih vprašanjih priživetja, življenja v Evropski uniji. Razumem poslance iz Nemčije in Avstrije, kajti to vpliva tudi na delavce, na češke delavce, ki delajo v Avstriji in v Nemčiji. In zato tudi mislim, da je predlog komisije zelo dober, predstavlja dobro izhodišče za nadaljno delo. Zlasti, če to primerjamo z tem, kar je ponudilo Združeno kraljestvo kot predpogoj za svoj obstanek v Evropski uniji. Potrebujemo pa seveda več prožnosti, tako da ne bo prišlo do dodatnih napetosti med državami članicami. Bi pa želela izpostaviti še naslednje. Danes smo slišali, da 200 tisoč otrok, ki ne živi v Nemčiji, dobi otroške dodatke. In moram povedati, da se strinjam z kolegom Šulcem ki je prej tudi omenil, da bi bilo treba to urejati tudi z dodatnimi ukrepi. Je pa res, da ne smemo ustvariti nobene diskriminacije med češkimi otroki, otroki in recimo nemškimi otroki. Je pa res, da moramo seveda poskrbeti za ravnotežje, ki je seveda zelo logično. Upam, da nam bo uspelo doseči to ravnovesje in v ta namen sem sama tudi predlagala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 Hvala, torej čas za zaključek. Dobro, ne bom eh, zdaj po nepotrebnem podrševal te razprave, veliko sem že govoril na samem začetku, bi pa rad povedal eh, najprej, da čisto mimo grede vidimo, da se, smo se vsi vedno borili proti vseh oblik harmonizacije, socialne harmonizacije uprit koordinacije. Zdaj pa na koncu te poti vidimo, vidimo da je veliko, veliko protisoje med kvazi popolnoma svobodno mobilnostjo in pravili, ki niso harmonizirana. To seveda ni naše delo, mi moramo samo koordinirati, ampak ugotavljamo, da bodo ta vprašanja postajala vse bolj pomembna in sistem postopne harmonizacije na nekaterih področjih socialnih zadev so absolutno nojne in to ugotavljamo že danes. Zdaj, na čem se lahko zadinimo, na kakšni načeli se lahko zadinimo. Na področju socialnih zadev je seveda mobilnost delavcev, ki jo želimo omogočiti, mora iti za roko v roki z zaščito teh delavcev. In ko gospa Weber pravi, da obstajajo ideološke razlike med nami, je to res, to je tudi normalno, to je demokracija, ampak eh, vendarle vemo, da je to v samem osrčju temnih vrednot EU, da se ohranja na eni strani mobilnost, na drugi strani visoki standardi socialne zaščite. Zdaj, kako to zagotoviti? Kot prvo, delavci morajo imeti možnost koristiti pravice, za katere so delali. To je osnovno načelo. Se pravi, mi tu ne verjamemo, da imamo socialne sisteme, kjer dajemo neke, neka brezplačna darila. Ne, večina, velika večina socialnih sistemov je prispevnih, torej na podlagi plače se potem plačujejo prispevki. Imamo potem eh, tudi sisteme, ki so čisto fiskalne narave, ampak tam je seveda čakalna doba za vstop v sistem bistveno daljša. Tako da tu nikakor ne gre za to, da dajemo ljudem, ki si tega ne zaslužijo, dostop do teh prvic. Ampak Vse skupaj seveda treba ustrezno nadzirati, ampak pogledajte, če zdaj pogledamo predlog komisije, vidimo, da so socialne pravice, ki se ponujajo na splošno, bistveno nad tistim, kar je bilo pridobljeno z delom. Zdaj, ko govorimo o 3 do 6 mesecih nadomestila, pravimo, da je to pač neko pridobitev, ampak obe nam ugotovimo, da ima veliko ljudi, pravice do bistveno več kot šest mesecev nadomestila, ko so delili v neki državi po nacionalni zakonodaji in oni so tisti, ki so potem predmet diskriminacije in tudi to mislim, da je treba spomniti tule. Drugi element. Boj proti goljofijam strani delodajalcev, to je večina primerov, redko imamo opravka z goljofijami na strani delodajalcev delodajalcev, večinoma gre za delodajalce. Eh, in tu gre predvsem za to, da se zaščitijo vsi evropski delovci, pa ne prehajajo iz severa, juga, vzhoda, zahoda, kaj ti nihče tega tu ni rekel, ampak slišimo tu pa tam, da je pač treba računati na neko mero socialnih goljufij, ker to pač omogoča mobilnost in s tem se ognemo birokraciji, ampak to na koncu koncev pomeni, da ne ščitimo pravic tistih delavcev, ki so najbolj izpostavljeni prekernosti, tistim, ki so najbolj izpostavljeni neplačevanju, pa naj gre za državo gostiteljico ali državo izvora. Torej to načelo, načelo boja proti goljufijam pomeni zaščititi najbolj šibke delavce, naj prihajajo z juga, severa, vzhoda ali zahoda, to je načelo, ki mora za nas biti ključno. In še končno tretji element, govoriti o finančnih izzivih, to je seveda zelo pomembno. Menim, da je treba govoriti o teh finančnih izzivih in tudi o neravnovesjih med eh, socialnimi sistemi. In eh, naj vam povem, da bistveno bolj kot vprašanje družinskih prejemkov danes za številne države v smislu neravnovesja eh, predstavlja problem čezmejno delo. To vemo. Prenojni sistem čezmejnega dela ne funkcionira. In gre za kaj? Gre za sistem nadomestil, to veste, in to stane milijarde nekaterih, v nekaterih sistemih, drugi sistemi pa na nek način zaslužijo na milijarde, zahvaljujoč čezmejnim delavcem zaradi sedanjega sistema. To je to izredno neravnovesje, s katerim imamo opravka danes, ko gre za koordinacijo sistemov socialne varnosti. In z eh, tega vidika sem vsekakor zelo dobro slišal vse tisto, kar je bilo rečeno in privesti je treba do tega, da bomo imeli večjo pravičnost v sistemih eh, socialnega zavarovanja, ko gre za čezmejno delo. Ampak obenem, to je izjiv, obenem moramo ščititi dejanske efektivne pravice delavcev in brezposlenih, brezposlenih ki so plačevali prispevke, ki morajo zdaj imeti dostop do usposabljanja, ki morajo imeti možnost. Eh, tudi eh, pravnih sredstev, ne da se znajdejo v šibkem položaju. Tako da mislim, da smo bistveno preveč govorili o potencijalni indeksaciji, če se komisija itak niti ne predlaga, eh, ko gre za družinske prejemke, kajti finančno gledano je to bistveno, bistveno manjšega obsega kot to, kar sem ravno kar omenil, se pravi čezmejno delo, kar je ključni izziv, kar je najbolj zapletena plat tega poročila. Gospod Šulce in tudi eh, vsi ostali, ki ste govorili o tem, zagotavljam vam, ja, bomo govorili o tem, absolutno bomo o tem govorili. Eh, nikoli ne bi kar tako odrinil v stran razprave o tej temi, to je zelo pomembno, ampak v smislu hierarhije, dan danes, to ni tista najbolj nujna finančna zgodba, kar zadeva ravnovesje naših eh, socialnih sistemov. No in z tega vidika se mi zdi, da moramo govoriti tudi o metodiki dela in s tem zaključujem, gospod predsedujoča. Gospod Šulce je to dejal in ima prav. Moramo biti fleksibilni. Zakaj? Zato, ker potrebujemo mm, splošni dogovor. In če hočemo ta splošni dogovor, se bo potrebno pač sprijazniti s tem, da bo vsakdo izmed nas moral sprejeti, pa naj prihaja iz severa, juga, vzhoda, zahoda, da ne bo eh, pridobil pa vsot in da bo morda kje kaj izgubil, zato da pridobi drugot. In eh, če pomošljite v smer, kot pravi gospod Kristensen. Vem, da je to politično zelo pogumno dejanje, kar ste storili, tako da to zelo cenim. In menim, da je to tisti zgled, ki mu velja slediti. In da si moramo preprosto reči, ok, kaj je danes najbolj pomembno za nas, glede če se lahko rečemo, ok, dobro, tu lahko nekoliko popustimo in eh, tu pa mislim, da je zadeva realno zelo, zelo pomembna. In to je to k čemu pozivam poročevalce v senci. Namreč jasno razlikujemo, kaj je tista, kol, tisto kolektivno stališče njihove skupine, ki jo zastopajo, kaj pa je seveda njihov nacionalni interes, ki je tudi e, legitimen, ampak predstavlja drugo zgodbo, po mojem mnenju. Torej, z delom zdaj začenjamo. Mislim, da bom sodeloval z izredno kompetentnimi kolegi in v veliko veselje mi bo skupaj z njimi sedeti dolge ure. Hvala lepa. Uh, thank you. Hvala poročevalcu za ta pojasnila. Komisija bo 23. marca, se pravi 23. marca lani, predstavila celotni zakonodajni predlog našemu odboru. 19. junija pa nameravamo seveda ta zakonodajni predlog predlog tudi sprejeti. To je naš namen. Moram tudi povedati, da smo v zadnjih mesecih to besedno garali. Sem se rada zahvalila za vaše sodelovanje. Vsekakor se bomo k temu vprašanju k malu vrnili. 19. junija, kot sem že omenila, bo ta odbor sprijel to mnenje. 21. in 22. marca pa se bomo ponovno videli. Še enkrat najlepša hvala za vašo sodelovanje in hvala, da ste sodelovali v tej zelo zanimivi razpravi.